se pobuda med Evropsko unijo in Afriškim rogom v zvezi z migracijskimi potmi. To imamo izjavi sveta in komisije. Predajam besedo svetu. Gospod Dela Vedova, prosim. Hvala, predsedujoči. Spoštovani poslanci, za velikim veseljem sem se odzval pozivu po stališču sveta o tako imenovanem kartumskem procesu in pobudi na področju priseljevanja. Še zlasti glede na konferenco, ki je potekala v Rimu 28. novembra na to temo. Zato bi želel izraziti svoje zadovoljstvo ob aktivnem sodelovanju Evropske unije in njenih držav članic na tej konferenci, ki je bila bistvenega pomena za to, da se zagotovi uspeh tega procesa. Vsi se strinjamo s tem, da je sodelovanje z državami izvora in tranzita migrantov ter partnerstvo in deljena odgovornost bistvenega pomena za boljše upravljanje s tokovi priseljevanja. Kartumski proces, ki je bil ustanovljen na ministerski konferenci v Rimu, predstavlja izredno dragocen okvir, znotraj katerega lahko govorimo o migracijah in povezanih vprašanjih z našimi številnimi partnerji v vzhodni Afriki. Zdaj je prišlo prvič do tega, da je Evropska unija eh, lahko sprožila začetek sodelovanja na področju priseljevanja na takšen način. To ravno tako pomeni, da bomo lahko vodili redni dialog z državami Afriškega roga in vzhodne Afrike, ki so države izvora za glavne priseljenske tokove proti Evropski uniji. Ti tokovi prihajajo na področje sredozemlja in uh, ustvarjajo pritisk um, ob uporabi teh migracijskih poti. V začetni fazi bo sodelovanje usmerjeno predvsem na boj proti trgovini z ljudmi in proti tih otapljanju ljudi. Ministerska konferenca je zato opredelila celo vrsto konkretnih operativnih ukrepov. Vsi se zavedamo, da je treba sprejeti nujne ukrepe, zato da bomo zasledovali tihotapce in uh, druge, ki predstavljajo zelo veliko nevarnost za same migrante. Cilj sodelovanja pa je, da bi ta okvir še razširili in da bi lahko dosegli dialog, v katerega bodo vključena vsa štiri območja eh, in sicer za vse štiri vrste mobilnosti, med katerimi je tudi mobilnost, torej migracije zaradi mednarodne zaščite in druge. Pri tem se moramo seveda zauzemati za transverzalno spoštovanje človekovih pravic. Ravno tako moramo zagotoviti spoštovanje mednarodnih načel ter spoštovanje Ženevske konvencije iz leta 1951. Spoštovani predsednik, spoštovani poslanci, določili smo nov okvir sodelovanja znotraj kartumskega procesa in mislim, da je to dober začetek. Zdaj pa moramo preiti na bolj aktivno fazo in zato vabim vse države članice in vse kolege naj aktivno pospremijo ta proces. Uspeh tega procesa bo bistvenega pomena in to je zelo pomembno za njegovo samo uresničevanje. Hvala. Signor ministro, a, eh, a teraz zapraszam zabrania głosu Hvala lepa, gospod minister. Sedaj pa v imenu komisije. Gospod komisar Avramopoulos, prosim. You, Hvala, gospod predsednik. Poslanci. Danes sem šel iz ZDA do Gruzije, potem pa iz Gruzije do Severne Afrike. Upam, da se bo to potovanje zaključilo še zgodaj nocoj predsednik, kajti res sem izčrpan, ampak to je pomembna tema. Ta hiša je videla veliko razprav o tem, da je treba rešiti življenja glede poti v Evropo. Tudi v tej hiši sem slišal nenehne pozive komisiji in državam članicam, da oblikujejo praktične odgovore na kritične realnosti priseljencev in vseh drugih, ki prihajajo iz afriškega roga. Zato, da bi dosegli te cilje, potrebujemo okvir za dialog in za izvajanje konkretnih ukrepov skupaj z državami v tej regiji. Zato gre pri tej pobudi migracij iz afriškega roga. Gre za politični proces na področju migracij z državami iz eh, roga, iz vzhodne Afrike in tu imamo tudi sredozemske države, ki so povezane s tem. Imamo države porekle, države tranzita in ciljne države. Imamo to migracijsko pot, ki poteka iz afriškega roga in je usmerjena v Evropsko unijo. Bolj specifično bi morali tu približati Džibuti, Egipt, Eritrejo, Etiopijo, Kenijo, Somalijo, Južni Sudan in Sudan, kot tudi Libijo in Tunizijo. Mimo političnih izjav bomo pomagali partnerskim državam, zato da bi lahko imeli boljše odzive za migrante, ki so v ranljivih situacijah. Treba je ukrepiti te zmogljivosti organov za preiskovanje in pravosodnih organov Evropske unije skupaj s partnerskimi državami v Afriki, da bi se borili proti tihotacom in tistim, ki trguje z ljudmi na bolj učinkovit način. Ne smemo pozabiti, da imamo te migracijske takove, ki ne prinašajo le izzivo prinašajo tudi priložnosti za države porekla, kot tudi za ciljne države. Zato res močno verjamem, da bo naše sodelovanje s partnerskimi državami v tem procesu pomembno. Ne smemo se ustaviti v boju proti nezakonitemu priseljevanju. Zastaviti si moramo ambiciozne cilje. Skupaj moramo preučiti vzroke migracijskih pojavov. Vi? časni poslanci v parlamentu ste sami pozivali k temu, da treba zagotoviti učinkovito sodelovanje s tretjimi državami, državami porekla in tranzita. Prav ta namen. Afriški rok je pri tem migracijski pobudi zelo pomemben, kajti to je en izmed odzivov, skladno z izjavo o mobilnosti, ki so jo sprejeli vodje držav in vlad na četrtem vrhu med EU in Afriko. Tako da moramo razširiti naš dialog, da bi vključili tudi razvoj in priložnosti, ki jih prinaša zakonito priseljevanje. Prav tako potrebujemo učinkovito mednarodno zaščito tistih, ki to potrebujejo. Migracijska pobuda afriškem rogu nam lahko pomaga, da se bolje spoznamo, da gotovimo, kakšni so skupni izzivi v naših celinah, zato da poiščemo rešitve v duhu deljene odgovornosti. Vem, da številni te hiši sprašujejo tem, kako je z dimenzijo človekovih pravic, kako je ta dimenzija vključena v ta proces, posebej, ko govorimo o takšnih državah, kjer se ne spoštujejo demokratične vrednote. In lahko vam rečem, da je spodbujanje človekovih pravic v osrčju naše migracijske politike in zunanje dimenzije. To je posebno odraženo tudi v tem okviru dialoga. Na tej podlagi lahko še naprej razvijamo ta proces in lahko zagotovimo, da bo ostal nenihno prilagojen našim političnim ciljem. Kajti to so skupni cilji, ki so posem sprejeti in ki so prostovoljni. Seveda se veselim hitremu začetku praktičnih ukrepov in procesa, da bomo ta dialog prenesli v prakso in da bomo kmalo dosegli konkretne rezultate. Zlasti pri dveh glavnih temah. Pri tistih migrantih, ki so povezani z regionalnimi strategijami, potem imamo tu tudi prostovoljno vračanje priseljencev in seveda lahko napovem, da bomo tu imeli 5 milijonov evrov To so prva sredstva, ki bodo prišla iz Evropskega razvojnega instrumenta. Drugič, razvoj nacionalnih in regionalnih strategij bo usmeren boj proti organiziranemu kriminalu, zrasti če govorimo o tihotapstvu in trgovini z ljudmi. Temu smo namenili 750 tisoč evrov iz Mednarodnega varnostnega sklada za financiranje teh ukrepov. Sedaj razvijamo posamične projekte v komisiji. Njihovo izvajanje se bo začelo prihodnje leto. Naše afriške partnerje bomo spodbudili k temu, da naj preučijo te predloge. Spodbudili bomo, da naj to prenesejo v prakso. Države članice so pokazale kar nekaj interesa, pri tem, da bi bile vodilne pri izvajanju teh pobud v odnosu do teh dveh področji tu imamo tudi izmenjave med vsemi strokovnjaki na istem področju. To bo ključnega pomena za krepitev vezi in za identifikacijo trajnostnih rešitev. Zaključil bom in rekel, da je treba izboljšati sedanjo situacijo. Vse to je v naših rokah. Močno verjamem, da bo oblikovanje vzdržnega dialoga preko konkretnega stalovanja na terenu del rešitve. Delovati moramo sedaj in delovati moramo skupaj. In samo, če bomo delali skupaj kot Evropska unija, komisija, Evropska služba za znanje delovanje, Evropska države članice, vsi skupaj moramo izkoristiti to edinstveno priložnost. Komisija želi imeti tudi podporo Evropskega parlamenta v tem procesu. Hvala. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Hvala za to pomembno izjavo v imenu komisije. Sedaj pa bomo prisluhnili predstavnikom političnih skupin v imenu ELS-a Roberta Mecola minuto in pol. Hafna, sur president, sur komisarju, irrit nibda dan il-diskors billi nilqa il-proċess ta' Khartoum li tnida ftit tal-ġimgħat ilu. Dan il-proċess Na začetku bi pozdravili kartumski proces, ki se je začel pred nekaj tedni. Tu gre za trgovino s priseljenci med Afriškim rogom in Evropo. Zaradi tega procesa so se države ponovno združile in so ponovno začele izvajati dialog. Zato imamo razloge za optimizem, kot smo slišali večkrat in to bomo ponovili. Edina pot naprej v smeri uspešne evropske migracijske politike je v holistični rešitvi. Tu je treba upoštevati vse zadevne vidike. Med drugim vidimo najbolj ključni vidik in sicer je treba zagotoviti poponoslovanje s tretjimi državami v Afriki, zlasti z državami porekla in državami tranzita. Podpreti moramo te države, zato da bi se borili proti katerim koli nezakonitim dejavnostim, ko se zlorabljajo najšepkejši. Prav tako moramo obravnavati razloge, zaradi katerih ljudje sploh odhajajo iz svojih držav, so prisiljeni v to. Seveda je to obsežen, ampak pomemben proces. To nam lahko pomaga pri podpiranju žrtev teh nezakonitih dejavnosti, torej trgovine z ljudmi. Ta proces bi moral zaščititi človekove pravice priseljencev, kajti priseljenci so žrtve trgovine. Tako da je pomembno, da imamo dovolj sredstva na voljo, da bo ta proces koristen. Kajti ne moremo le reči, da bomo imeli proces. Potrebujemo rešitve za to, da bo proces prinesel konkretne rezultate. Hvala. E, Hvala. Vprašanje imamo. Modri karton. Gospod Veržija, sprejmete vprašanje. Ja. Gospod Veržija. Madame Metzela, je voudrais savoir si vous connaissez. Ja, gospa, želela bi vas vprašati, ali poznate položaj v državah afriškega roga in če veste, kakšna je vloga teh držav pri trgovini z ljudmi uh, v tej regiji sedaj lahko odgovorite gospa vergiat mucha ali naf e situazione v davkil paizi ne ne le da poznam položaj v teh državah ampak živim v eni od držav kjer so osebe ki prosijo za mednarodno zaščito osebe, ki prihajajo prav iz teh držav. In ravno zato smo pri resoluciji danes dopoldne povedali, da je treba mobilizirati vse napore za to, da bomo zagotovili zaščito za najranljivejše pri trgovini in kakršnem koli drugemu prometu z ljudmi. Hvala, sedaj pa Birgit Cipel, dve minuti, socialisti. Fluh. Najlepša hvala. Zelo pomembno je, da se borimo proti vzrokom za migracije. Kartumski proces nam ponuja veliko možnosti in boj proti nezakonitemu trgovanju kaže, da je boljša prioriteta, kot da zaščitimo eh, ljudi, ki so na bregu. In zato smo ustanovili centre za zbiranje ali pridrževanje in nemški notranjister jih celo imenuje centre za sprejemanje in dobrodošlico, kako naj se ti begunci počutijo dobrodošle, kaj naj bi se tam zgodilo. Naj bi zagotovili priseljencem tudi pravico do prošnje za azil, kaj pomeni dostop in kdo, dostop, kdo določa kriterije naj bi bile to transitne države ali pa naj bi opravili celoten azilni proces v teh državah in po katerih standardih. In to pomeni, da Evropa zavrača to dožnost. Seveda potrebujemo varne in zakonite poti do Evrope. Posameznikova pravica do azila pa ne sme biti omejena, ne sme se Evropa kar tako prodati in zato moramo pogledati natančno te kriterije. In čeprav obstajajo pristope, ki jih vsi pozdravljamo, bodo resnično to spoštovali vse države in za konec, kakšno vlogo igra komisija v kartumskem procesu. Naj bi države v razvoju financirali, iz eh, evropskega proračuna in v kolikšni meri bo tukaj vdeležen Evropski parlament. Veliko vprašanj imam in upam, da bom dobila kakšen odgovor od sveta ali od komisije. Hvala. Eh, Hvala. Sedaj pa Alde. Cecilija Wikstrom, dve minuti. Čenkuje Barza fler migranter än någonsin tar sig nu till Europa för att få chansen till att skapa sig ett liv helt enkelt. Priseljenci skušajo priti v Evropo zato, da si bi ustvarili življenje na novo. Številni bežijo pred vojno in glede na to, da nimajo na voljo varne možnosti, da pridejo v Evropo in prosijo za azil, si izberejo drugo možnost. Pri tem so povsem odvisni od trgovcev za ljudmi. Podajo se na potovanje, v katerem je v nevarnosti njihovo življenje. Do zdaj, letos je 3419 ljudi umrlo v sredozemlju po, v skladu s poročilom UNHCR. Sredozemlje je zdaj postalo ogromen grob za brezimenske osebe, ki jih združuje ena sama stvar. Skušali so rešiti svoje življenje, življenje svojih otrok, iskali so možnost za življenje v miru in svobodi pri nas. Zdaj je predsedstvo sprožilo kartumski proces, sodelovanje med Evropsko unijo in celo vrsto režimov v Afriški uniji z ciljem, da bi prosilci za azil Eh, šli najprej v Libijo in od tam šele v Evropo. Sam proces sam po sebi je že v redu, ampak nobena država eh, ne more tega problema reševati sama. Ne verjamem, da si lahko predstavljamo, da bi ti režimi v teh afriških državah res želeli sodelovati z Evropsko unijo, Somalija, Sudan in zelo uh, trda diktatura v Eritreji, kjer je Isak že 4000 dni v zaporu, eh, ne da bi mu sodili. To je pravi politični zapornik in zato se sprašujem, ali so res to države, s katerimi si želimo sodelovanja. In če želimo izboljšati to sodelovanje, bo treba bolj jasno opredeliti tudi našo ulogo v njih. E, mislim, da je cilj sicer dober, vendar pa ne smemo preveč računati na diktature, da bodo pri tem res sodelovali. Že. Dobro, hvala lepa. Modri karton za vas, gospod Kave. Boste sprejeli njegovo vprašanje? Gospod Kave, imate besedo. Hvala kolegici, ker ste sprejeli moje vprašanje. Slišal sem vaše komentarje glede vseh diktatur. Ali se strinjate z mojim gnusom? Edni izmed najbolj groznih primerov vidimo v Etiopiji. Nekdani predsednik testu sedaj živi v luksuzu, ker je dobil azil v Zimbabveju. Ali imate ali boste skupaj z menoj obsodili tega predsednika in ali boste pozvali k njegovi izročitvi nazaj Etiopijo, kjer je bil obsojen zaradi genocida. Hvala. Prosim, ja, vaše vprašanje je izjemnega pomena. Na tej točki moramo reči, da nikoli ne bomo sprejemali diktatorjev. Diktatori ne bodo sestavljali pravila za nas, za Evropo demokracije seveda ne smemo pozabiti na to, da je naš državljan David Isak recimo v zaporu že več kot 4000 dni v Eritreji in tam imamo enega izmed najhujših tatarjev na svetu. Ali bodo to ljudje, s katerimi bomo sodelovali, ali naj jim zaupamo pri reševanju človeških življenj? Naj vam iskreno rečem, da dvomimo to. To je naša odgovornost in tega nikoli ne smemo nameniti tem režimom in vladam v kartonskem procesu. Sicer pozdravljam pobud, ampak to se mi zdi neuspešno že na samem začetku, ker ne moramo imeti dvojne standarde, ampak moramo imeti en jasen glas glede človekovih pravic, demokracije, vladavine prava in drugega. Hvala. Dziękuję bardzo pani poseł w imieniu Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine GUE NGL gospa Marija Kristin Verša. Hvala, gospod predsedujoči. Kartumski proces si želi zagotoviti normalne odnose med Evropsko unijo in državami Afriškega roga. To je njen glavni cilj. Banalno, normalno. To je dialog z diktaturami, ki se požvižgajo na človekove pravice in um, italijansko predsedstvo želi hkrati omogočiti vključitev Eritreje kot eh, enega glavnih akterjev in ključne članice mednarodne skupnosti. Gospod komisar, ali želite res postaviti podloge, eh, podlago za politično sodelovanje s temi državami? Rekli ste tudi, da če je ime problem v imenu procesa, ga lahko spremenimo da gre le za problem izvornih držav, držav tranzita, e, odkudar ljudje bežijo. Njihove oblasti pa lahko pustimo, da um, svoje državljane še naprej trpinčijo. Ali z njimi lahko vodimo nek dialog s temi, ki so glavni akterji pri vsemu trgovanju z ljudmi v tej regiji? Uh, Kako lahko pravite, da je mirovni proces eh, glavna prioriteta znotraj tega procesa? Kako lahko trdite, da je proces res namenjen reševanju človeških življenj? V imenu zelenih ima besedo Judith Sargentini. Minuten po. Dank u voorzitter. Dat moet een aparte vergadering geweest zijn daarin. Hvala gospod predsedujoči. Mislim, da bi morali imeti nek poseben sestanek s predstavniki Južnega Sudana, Etiopije, Eritreje. Na seznamu pa ne vidim Lidi, Libije. Morda prav zato, ker ne vemo, kdo bi lahko tu res predstavljal vlado. Spomnim se razprave izpred nekaj let v tem parlamentu, ko je bil eh, sklenjen sporazum med italijansko vlado in Libijo. In takrat je komisarka Malmstromova šla v Libijo zato, da bi zagotovila, da bi 2500 eritrejcev, ki so bili iz Italije poslani na, um, v Evropo, ne bi poslali nazaj. In mi smo tukaj sedeli in v bistvu nismo vedeli, kaj naj počnemo s temi režimi, ki se skušajo rešiti teh ljudi. Kaj pa počnemo zdaj? Ali želimo, da se to uradno še nadaljuje in da to financiramo s sredstvi za razvoj? Uh, Oprostite, iskreno povedano, mislim, da pri kartumskem procesu ne gre samo za ime, pa čeprav se mm, ne zdi prav jasno, kako se lahko ta proces začne v, sadu, v sudanskem glavnem mestu. Ne gre za to ime, gre za način, na kakršnega Evropa trdi, da gre zgolj za uh, razvoj in se pogaja z uh, diktatorskimi režimi v teh državah. James. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Karver v imenu e RTD. We'll... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vsi želimo pomagati obupanim in pametnim ljudem, ki bežijo od grozljivih režimov in od revščine, vendar pa moramo na to gledati praktično in v najboljšem interesu za vse. Moramo odpraviti vzroke za priseljevanje zato, da bomo preprečili prečkanje zemlja v majhnih in nevarnih čovnih. Vendar pa tega še nismo uspeli dobiti. Evropska unija sedaj želi nadzorovati politiko beguncev. 1,4 milijona ljudi je razseljenih v Sudanu, v Južnem Sudanu, v Somaliji, v Etiopiji, v Ugandi med drugim. In z našo begunsko politiko bomo tudi povzročili posledice na druge politike v Afriki. Kaj pa naša kulturna politika? To je zapravljanje britanskih sredstev, vendar pa s pomočjo v obliki hrane, tudi izkrivljamo trg hrane. Kaj pa ribiška politika? S tem smo eh, ravno tako uničili življenje in preživetje somalskih ribičev. Kaj pa trgovina? Zakaj ne bi ovirali trgovine za to, da bi preprečili zelo poceno hrano? Evropska unija je škodila afriškemu roku ki si zasluži dostojanstvo in spošljiv odnos. Najprej moramo pogledati našo lastno politiko in odpraviti vzroke za priseljevanje. Potem pa imamo še vprašanje, zakaj mednarodna skupnost še vedno ne priznava Somalilanda. Sedaj afriški rok potrebuje prijateljske močne države, ki poskrbijo za preživetje svojih državljanov in za varnost svojih državljanov samo z uspešno zgodbo Somalilanda lahko resnično postavimo zgled za to regijo. Zakaj ne bi dali darila in dali upanja afriškemu rogu in celotni Afriki? Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu neodvisnih gospod Sinadinos. Eno minuto. Κύριε Πρόεδρε, 200.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι νέοι. Najlepša hvala. 300 tisoč eh, mladih se je izselilo iz evropskih držav zaradi gospodarskih eh, razlogov, ker nimajo službe, nimajo možnosti za preživetje, nimajo stanovanj, ki jih je zasegla banka. To ni Afrika, to ni Somalija, to je Grčija, država članica Evropske unije nažalost ima veliko skupnega z državami, ki želimo pomagati. Danes imamo zelo veliko mladih znanstvenikov, zelo inteligentnih ljudi, ki zapuščajo našo državo, zaradi, ker tam nimajo nobenih možnosti. Priseljevanje iz Afrike v Evropo je velik problem. Tega se zavedamo v Grčiji, ker se s takšnim problemom soočamo sami. Evropska unija pa od nas zahteva, da sprememo v naši državi nezakonite priseljence v skladu z Dublinom 2. Smešno je, da Evropska unija financira programe kot je ta, istočasno pa je ne zanima notranje priseljevanje zaradi svojih politik države, močne države, obsojajo južne države na propati na revščino, potem pa jih zahtevajo, da sprejmejo nove priseljence. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Lenars. Eno minuto. Ja, dank u wel, voorzitter. Eh, er was de noodzaak om de migratie. Ja, hvala lepa. Vemo da je to strukturni problem oziroma strukturni pristop k tej problematiki. Razumemo sicer, da to pomeni več vključevanja te problematike v evropsko notranjo in zunanjo politiko, ampak zato je treba razmišljati tudi o drugih mejah Evropske unije za sodelovanje s tretjimi državami. No in ko govorimo o kartumskem procesu, pa če si pogledamo afriški zemljevid in zemljevid držav, ki pri tem sodelujejo, naj mm, opozorimo, da med Egiptom in Tunizijo eh, leži še Libija, ki pa ne sodeluje v rabatskem procesu. Libija pa je glavna država za tiste, ki želijo prečkati sredozemlje. In kako naj pri tem kartumskem procesu tega ne upoštevamo in kako naj razrešimo sam okvir, ki je zastavljen znotraj kartumskega procesa. Franzulica, dve minuti. Najlepša hvala, gospod Franzulika, dve minuti. Every year I... Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod in gospodje vsakeč znova pride do naravnih katastrof, do revščine, do preganjanja, ki prisili na tisoče ljudi, da zapustijo afriški rok, da se podajo na nevarno pot preko sredozemlja, da bi prišli v Evropo. Na tej poti se njihov up na varno prihodnost uniči zaradi ravnanja mafije, zaradi trgovcev z ljudmi in zaradi pomankanja hrane in vode. Ko pa pridejo v Evropo, naletijo na rasizem, na zlorabe, na izkoriščanje in z našo politiko želimo spremeniti življenje milijonov ljudi mi vplivamo na življenje preseljencev. Vendar pa moramo najprej zagotoviti, da odpravimo vzroke za preseljevanje. Če bomo podprli vlade, civilne družbe in posameznike pri razvoju držav s tem, da zagotovijo dobro vladanje, upravljanje za to, da zagotovijo priložnosti za svoje državljane, bo preseljevanje postalo osebna izbira. Spomniti se moramo na to, da dobro integrirani priseljenci prispevajo k rasti inovacijam, podjetništvu v državah, v katero se priselijo. Priseljenci pošiljajo eh, denar domov in eh, s tem eh, spodbujajo gospodarstvo doma in če lahko sedaj razjasnimo javnosti, da obstaja pozitivna povezava med preseljevanjem in razvojem, bo preseljevanje nehalo biti, um, nehala biti beseda, ki predstavlja problem. Gre za pomemben korak naprej in z veseljem bom prisutni komisijo, ko bo predstavila, kako namerava izvajati te ukrepe Sprejmete modri karton. Gospod Carver in gospa Spinelli, sprejmete ta dva modra kartona. Če jih sprejmete, gospa Spinelli. Kolega, <clears throat> sono qui. Spoštovani kolega, tu sem. Kolega, strinjam se, da se je treba problemov lotiti na začetku. Vendar pa bi vas rada vprašala, glede na to, da pravite, da bi bilo treba pomagati vladam državo, odkudar prihajajo priseljenci in da je to izvor problema, vas želim vprašati, ali vam je jasno, katere so te države, odkudar priseljenci bežijo pred vojnami, lakoto, diktaturami, ki so zelo trde diktature in odkudar bežijo eh, zato, da se izognejo zaporu in trpljenju. Zelo dobro vemo, o kateri državi govorim. Kot veste, imamo evropski program za takšne države. In vsi ti programi morajo biti pogojeni z določenimi zahtevami, zato da damo tem državam nova posojila in da zagotovimo, da se spoštujejo pravila za človekove pravice, demokracijo in da se upošteva tržno gospodarstvo. Pomagati moramo tem državam, da dajo svojim državljanom razlog za to, da ostanejo v svoji državi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, da ste sprejeli modri karton. Kolega, se strinjate s tem, da mora Somaliland postati neodvisna država, da jo prizname narodna skupnost in že zdaj narodi? Južni Sudan je bil mm, manj vredna država za priznanje. Vi pri, podpirate priznanje Somalilanda v mednarodni skupnosti? Prošle vrzo. Izvolite. Uh, make... To ni predmet današnje razprave. vse države podpirajo Somalijo, ki je mednarodno priznana. Vaše vprašanje ni preme današnje razprave. Hvala. E, Džinkuje bardzo. Najlepša hvala. Besedo ima gospa Mariel de Sarnes. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da moramo res doseči nek napredek v zvezi s to temo v Evropi. Res potrebujemo pravo skupno priseljensko politiko v Evropi, česar trenutno nimamo, glede na vse, kar se dogaja. Prava politika priseljevanja je možna samo, če bomo imeli pravo partnerstvo z Afriko. Zdaj, ne bom zanikala, da so eh, res eh, dobri vsi kontakti z vsemi vladami, ki jih imamo in da bi bilo morda boljše imeti kontakte z opozicijo in z nevladnimi organizacijami. Ja, to zdaj ni važno, ampak z Afriko moramo imeti kontakte. In kar zadeva. Uh, spoštovanje človekovih pravic, to je bistvenega pomena, ampak delati moramo predvsem na tem, da bomo zagotovili tudi gospodarski razvoj in to na strukturiran način. To pomeni, da moramo nehati pošiljati subvencionirane proizvode iz Evrope, ki so konkurenčni njihovemu kmetijstvu in ki spodkopavajo njihovo samozadostnost. Torej so potrebne korenite reforme. Pomembno je tudi, da iz Evrope pomagamo Afriki pri um, preprečevanju trgovanja z ljudmi in hkrati moramo spremeniti naše azilno pravo, zato ker um, ni mogoče to, da um, nek priseljenec mora priti v Evropo zato, da tu prosi za azil in da tega ne more storiti na enemu od naših veleposlaništev. Tako da azilno pravo moramo spremeniti, hkrati pa moramo zagotoviti primernejšo in boljšo zaščito naših meja. Hvala. Adesso ne vole Barbara Spinelli. Barbara Spinelli. Govorila bom v imenu številnih združenj, ki obsojajo kartumski proces in eksternalizacijo nadzorov na mejah, kar je v nasprotju z evropsko zakonodajo. Predvsem ta sporazum z diktatorsko Eritrejo, odkudar eh, beži več kot 300 tisoč eh, eh, migrantov v Italijo, kot opažamo. Ugotavljamo tudi, da gre tukaj za velike goljufije in tudi eh, to, da se ljudi skuša zaščititi znotraj raznih begunskih taborišč, bo gotovo spet imelo negativen vpliv. To, da se eh, blokira odhod iz te držav pod pretvezo, da se eksternalizira pravica do azila, je metanje peska v oči, saj se tega v teh državah kljub ženevskim konvencijam sploh ne spoštuje. Eh, Gospa Laura Ferrara, dve minuti imate. Hvala predsednik, v tem kartumskem procesu vidimo veliko hinavščine in veliko zased. Pri tem bi lahko sprejeli drugačno strategijo za nadzor nad priseljenskimi takovi. Trenutna strategija se zdi polna vrzeli, še zlasti kar zadeva spoštovanje človekovih pravic. Po eni strani se želi zajeziti trgovino z ljudmi in delovanje kriminalnih mrež. Po drugi strani pa se vzpostavlja dialog z krvavimi in zatiralskimi režimi, zaradi katerih spoh prihaja do toliko priseljenskih tokov. To je primer Eritreje, v kateri je več kot tisoč političnih nasprotnikov zaprtih ali Sudan, kjer že več desetletij izvajajo zločine proti človeštvu tudi etiopsko-egipčansko, egipčanska um, vlada sta pokazali, da ne spoštujeta človekovih pravic. Uh, ravno tako Eritreja in Libija nista podpisali Ženevske konvencije o statusu beguncev. In zato spoštovanje načel mednarodnega prava za zaščito priseljencev, tu nima nobene uloge. Iz Libije na tisoče priseljencev skuša doseči um, Evropo, ampak Libija ni niti sodelovala na rimski konferenci. Uh, hkrati pa se skuša izven Evropske unije uh, zagotoviti zbirne centre. Zdi se, da je tukaj cilj predvsem v tem, da bi dosegli dogovor o tem, kako naj zaustavimo priseljence, preden pridejo do Evrope. Zdi se, da se ti begunski centri ustanavljajo v državah, kjer ne bi bilo dovolj nadzora in kjer bi ti centri lahko postali geti in begunska taborišča, kjer se človekove pravice ne bodo zagotavljale. Potrebujemo bolj globalen pristop, v katerem bomo imeli tudi jamstva za varne in zakonite priseljenske poti, pri čemer moramo imeti na voljo tudi primernejše evropsko azilno pravo, ki bo zagotovilo zaščito tudi najranljivejšim. Hvala. E, Angel, minuto in mi. Frank Engel, minuto in pol imate. Pan predvodnik Volevo cominciare per dire alla signora eh, Spinelli. Za začetek bi želel povedati gospe Spinelli naslednje. Če že govorite o vseh tistih, ki bežijo pred zaporom v afriškem rogu, eh, povedati to, da v državi kot je Somalija sploh ni dovolj zaporov. Ti ljudje ne bežijo pred, tem, pred pomankanjem zaporov, ampak pred tem, da tam sploh ni države. Mi pa se obnašamo, kot da država še vedno je. Somalije pa sploh ni več. S tem pridem do nečesa, kar bo zelo cenil gospod Carver. Seveda se strinjam s tem, da je treba priznati Somaliland, kajti to je edino ozemlje v celotni eh, regiji, ki je demokratično in lahko predstavlja zavetišče za veliko število ljudi, ki nimajo iti nikamor, kar lahko pomeni varno zatočišče in zavetišče za te osebe. Za konec bi rad povedal naslednje. To pobudo smo prevzeli od Afriške unije in v imenu kohezijske politike, ki smo, jim ob, ki smo jim obvezani, bi morali slediti pobudam Afriške unije za to, da bi zaustavili pojav, ki ga želimo zaustaviti tudi če se moramo povezati z diktatorji, če moramo z njimi sodelovati. Verjetno to ni najlepše, vendar pa včasih moramo storiti kaj takega, zato da lahko dosežemo cilj. Hvala lepa. E, e, Hvala lepa. Sedaj pa Ana Gomeš, ena minuta. Kdite dureš k smantajnu? Ne moramo čakati, da bodo te diktature, ki se ohranjajo s tem, da teptajo svoje ljudstvo, si kupovale uh, obveznice, zato da bo, bo ta kriminalno delovanje se lahko še vedno nadaljevalo. Eh, vlada v Eritreji povzroča svojim deljevanjem uh, ogromno priseljencev, uh, Tam je še zdaj zaprt britanski državljan. V bistvu na tisoče državljanov beži pred bedo in pred zatiranjem v teh državah. Te vlade povzročajo te priseljenske tokove. In če bi res želeli z njimi doseči dogovor, bi jih morali eh, prisiliti, da spremenijo svoje delovanje. Te diktature pa ostajajo na svojih mestih, zahvaljujoč denarju iz razvojnih skladov. In uh, s temi državami Evropa skuša uh, vzpostaviti isti odnos, kot ga je z Gaddafijevo Libijo. Če bi želeli tukaj res kaj doseči, bi morali mi, Evropska unija, doseči predvsem to, da bi se tu uh, nehalo zatirati ljudi, morali bi zagotoviti uh, varnost in mir, o čemer govorimo v izraelsko-palestinskem konfliktu, ampak zato gre tudi v Libiji, odkudar na tisoče ljudi beži predvsem pred bedo in zatiranjem ter lakoto. Uh, a teraz, pani posel, izaskun Bilba. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospa Isaskun Bilba Obrandika. Presidente. Minuta. Los firmantes europeos. Hvala, predsedujoči. Evropske države, ki so se zavezale, da bojo sprožile kartumski proces, še zlasti tisti, gledalke, ki bolj oddaljč spremljajo to dramo čovnov v sredozemlju, se morajo zavedati, da je to problem vseh nas. In upam, da je rimsko srečanje 28. novembra bilo tako, da bosta komisar za notranje zadeve in gospa Mogherini lahko oblikovala skupno eh, priseljensko politiko, ki bo temeljila na solidarnosti, sodelovanju in eh, lealnosti. Sodelovalo je 38 držav, tudi afriških. Eh, ki so se lotile vprašanj, kot so sodelovanje in razvoj ter sodelovanje s temi vladami. Eh, z namenom zagotavljanja miru in stabilizacije. Samo tako bomo lahko kaj dosegli. Lahko pa eh, dosežemo še več. Denis Mukwege, eh, Saharov nagrajenec, nam je jasno razložil, zaradi česa toliko ljudi zapušča svoje domove. Pogosto so to vojne zaradi poslov, ki so odvisni od volje tiranov. In eh, Roosevelt je v, o Anastaziju v Somozi že rekel, pa ne bom tega ponovila, ker ne bi bilo politično korektno, da eh, če tirana pustimo, eh, da ostane tiran, bo to naš tiran. In zato moramo sestaviti seznam teh tiranov in preprečiti, da bo zaradi poslov se prelivalo toliko krvi in bilo toliko obupa, ker tudi če je tiran oblečen v svilo, bo še vedno samo tiran. Pani vypoveď prezidenta Roosevelta. Torej, vi ste malce olepšali to, kar je dejal Roosevelt. Sedaj pa ima besedo gospa Björk. Ena minuta. Tak so mi je. Eh, ja,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 upravljanje tokov priseljencev ter vračanje teh priseljencev nazaj v njihove države. Vendar pa ne vemo, ali bomo res lahko zvišali stopnjo preživelih med vsemi ljudmi, ki bežijo pred vojnami in e, situacijami v svojih državah. In zato imam dovolj svojih kolegov z desnice, ki govorijo o različnih ciljih, kot je spoštovanje človekovih pravic. Mogoče res se zauzemamo za prosto trgovino ali kaj, ampak tu pokaj ne gre za to, gre dejansko za pobudo, za zagotovitev zaščite človekovih pravic za tiste, ki iščejo azil. Besedo ima gospa Petir. Hvala, gospod predsednik. 40 tisoč migrantov, med njimi begunci in prosilci za azil, so prišli leta 2013 v Evropo in glede na podatke mednarodne priseljenske organizacije več kot 3 tisoč migrantov izgubilo življenja v sredozemlju letos. Tako je nažalost leto 2014 postalo najbolj krvavo eh, za sredozemlje, kjer največ ljudi umre na vratih v Evropsko unijo. Eh, številni so eh, umrli potopljeni, lačni, zadušili so se in prihajali so iz afriškega roga ali iz bližnjega vzhoda. Zato je kartumski proces, proces, ki se zauzema za sodelovanje in dialog, s državami ehm, na tem delu Afrike, za namenom, da bi se preprečilo tihotapljenje ljudi in trgovina z ljudmi na teh poteh. Ni pa dovolj, da se vzpostavlja koalicija, ni dovolj, da se vzpostavljajo finančni skladi. Ehm, saj se zdi, kot da bodo politiki z denarjem oprali eh, svojo vest, zato ker niso pravočasno storili tega, kar bi morali. Zato se mi zdi zelo pomembno eh, se spomniti tudi tega, kar je povedal papež Frančišek pred eh, tremi tedni v tem eh, parlamentu in sicer, da ne moremo dopustiti, da bo sredozemska obala postala veliko pokopališče. Papež je povedal, da bo, se bo Evropa lahko soočila z eh, migracijskimi problemi samo če bo lahko eh, sama utrdila svojo kulturno identiteto in sprejela jasne zakone o zaščiti pravice evropskih državljanov ter eh, sprejela eh, te državljane. In zato moramo akcijo začeti pri vzrokih in ne delati samo na učinkih. Adesso, onorevole, Eh, eh, eh, signor presidente l'enorme flusso di migranti. ta ogromen tok priseljencev zahteva od evrope da sprejme nove mehanizme za večstransko sodelovanje z državami izvora in tranzita. Predlogi morajo pa biti vzdržni in trajnostni. Nobena posamezna država ali organizacija ne more najti učinkovitih odgovorov sama, zato je treba vzpostaviti eh, učinkovit in skupen dialog. Vsekakor pa potrebujemo politično voljo za to, da bomo priseljence rešili iz rok um, trgovcev s smrtjo. Uh, Zato bomo morali močno postaviti v srčiko vprašanje človekovih pravic v državah izvora migrantov in zagotoviti tudi holističen pristop k tej problematiki. In um, zato bi se navezala na zadnji sklep uh, kartumskega procesa in sicer na te zbirne centre oziroma begunske centre, ki naj bi se vzpostavili. Treba je vedeti, da je treba pri vsakem um, priseljenskem procesu preveriti, ali se spoštujejo človekove pravice in zato se mora zauzeti celotna mednarodna skupnost. In kakšno vlogo bo pri tem imel Evropski parlament? Sporazum med Italijo in Libijo je še vedno živ in v nobenem primeru ne bi bili pripravljeni sprijeti takšno kršenje človekovih pravic. Danes pa točno vemo, kako je bil naknadno kako je bila naknadno opredeljena eh, Gaddafijeva vlada. Lopez hvala gospod predsedujoči gospod komisar v kartumskem procesu se dogajajo zgodbe eh, eh, ki jih tukaj obžalujemo lampedusa štiristo mrtvih in ta poziv po nujni vzpostavitvi dialoga in sodelovanja z državami izvora ali tranzita za ta promet in celotih utapljenje ljudi, ki ima tako tragične posledice. Ta cilj moramo zasledovati tudi v afriškem rogu, vendar pa pri tem ne smemo izgubiti iz predoči, da kadar govorimo o Eritreji, Somaliji, Etiopiji, govorimo o državami, ki, eh, v katerih države ne obstajajo, v katerih je administracija eh, neodgovorna, v katerih se človekove pravice ne spoštujejo in zato je pri vzpostavljanju tega sodelovanja bistvenega pomena, da Evropska unija zahteva nadaljne zauzemanje za lastne standarde na področju eh, človekovih pravic. Torej, eh, delovati proti trgovini z ljudmi, proti tihotapljenju, vse to je res. Vendar pa eh, pri vlaganju evrov v popravljanje vseh um, nepravičnosti, ki se tukaj dogajajo, vendarle pomeni korak naprej pri zagotavljanju boljših pogojev za življenje in preživetje vse teh, vseh teh ljudi, z katerih usodo smo že večkrat obžalovali v tem parlamentu. Tindr, revo, dalon, bonne foi. Une minute et Gospa Kristin Revo Dalon, minuto in pol imate na voljo. Gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi, globalna in koherentna evropska politika za področje prisoljevanja eh, mora imeti na voljo sodelovanje z državami izvora in ta kartumski proces oziroma pobuda za afriški rok zasleduje ta cilj. Eh, pri tem so zagotovljene prednostne naloge, treba se je spopasti z trgovci, z ljudmi in s tih otapci, vendar pa moramo paziti, eh, da ne bomo postavili novih preprek za priseljevanje. Vsak, kdo ima pravico zapustiti svojo državo in si poiskati boljše življenjske pogoje drugje. Zato um, pa bi boljša azilna politika ostala bistven pogoj za um, zagotavljanje boljšega izvajanja priseljenskega procesa. Paziti pa moramo, da kartumski proces ne bo ostavlja črka na papirju. Eh, besedam morajo slediti dejanja in to bo imelo smisel samo, če bodo sprijeti konkretni ukrepi za spoštovanje človekovih pravic eh, prosilcev za azil in za mednarodno zaščito. Eh, in zato, ali si res lahko pričakujemo otepljive rezultate pri sodelovanju z državami, ki ne spostujejo mednarodnih konvencij in ali lahko res pričakujemo, da se bodo podali na pot polnega spoštovanja človekovih pravic. Hvala. Eh, Sedaj gremo na sklop Catch the Eye. Dva govornika imamo. Prvi je gospod Marijas iz skupine EKR. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Če želimo zmanjšati število priseljencev iz afriškega roga, potem moramo odpraviti vzrok za to, da odhajajo iz svojih držav. Ti ljudje so prisiljeni v to, da zapuščajo svoje kraje in to zaradi diktatorskih režimov, ki še vedno vladajo v afriških državah. V teh državah moramo poskrbeti za demokracijo, moramo zagotoviti spoštovanje človekovih pravic. Drugič, zagotoviti moramo tudi mir v teh državah. Kajti, če imamo vojno stanje v določenih regijah, to povzroča težave in spodbuja preseljevanje, potrebujemo tudi gospodarsko pomoč Evropske unije za to, da pomagamo tem državam, da se razvijajo. Moramo tudi uničiti trgovce z ljudmi. Pogledati moramo tudi zadevo azila in političnih beguncev. Potrebujemo celovit pristop do azilne in priseljenske politike. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo gospod Tembaskis. Uvaženi gospod predsedatelj, uvaženi predstavitelji na komisiji in na svetu, uvaženi kolegi. Hvala, gospod predsedujoči, predstavnik komisije, dragi kolegi, rad bi se navezal na to, kar je povedal kolega Marijas in podal nadaljevanje. Tukaj sem poslušal, kako je priseljevanje nekaj dobrega in kako je to treba podpirati in spodbujati. Ampak bodimo iskreni. Uh, Eh, države, ki so naše mejne države, občutijo to kot problem. Bolgarija, Italija, eh, Grčija. Eh, te države postajajo pravzaprav begunska taborišča za ljudi iz ozemelj, kjer ti ne morejo preživeti. Tudi tukaj ne morejo najti dela. Eh, kulturne razlike so tako velike, da se ne morejo vključiti v naše okolje in zato je treba dejansko se uh, osredotočiti na razlog za beg iz njihovih izvornih držav. Vprašati se moramo, kdo so diktatori, kdo so tisti, ki rušijo te države, Libijo, Egipt, Somalijo, odkot izhajajo vsi ti procesi in kako torej lahko najdemo rešitev, ne da bi Evropa postala eno ogromno begunsko taborišče. Afriško prebivalstvo namreč presega eno milijardo. Najlepša hvala.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 sodelovati ali ne s temi državami, temveč kako naj to storimo, zato da bomo preprečili, da bi eh, ljudje, ki so žrtve teh režimov, prihajali v Evropo preko morja. Kartumski proces je en element bolj globalne strategije. Strinjam se za vašo zaskrbljenostjo glede ciljev te strategije. Vseeno pa želim pojasniti, da naša politika ne legalizira režimov v tej regiji. Ta cilj, da se države zauzamejo in sprejmejo svojo odgovornost za reševanje človeških življenj eh, in da se borijo proti trgovcem z ljudmi. To je cilj, ki ga zasledujemo in lahko vam zagotovim, da bomo ta proces pobliže spremljali po drugi strani pa je krepitev povezovanja med notranjo in zunanjo evropsko politiko na področju uh, priseljevanja ena naših prioritet. Evropska agenda o priseljevanju je tudi vključena v načrt dela komisije za leto 2015. Poleg tega ni nobenega dvoma, da moramo zagotoviti bolj varne rešitve za ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Evropska komisija proučuje vse možnosti, tudi kar zadeva vizume za e, prebežnike, zato da bodo lahko prišli v Evropo in tukaj prosili za azil. Zagotoviti moramo, da bodo uh, lahko legalno se priseljevali v Evropo. To je dele, solidarnostno dejanje, ker je namreč vsak, ki pride v Evropo živ, rešeno življenje. Še drugi inštrument, ki ga imamo na voljo, pa so eh, regionalni razvojni in zaščitni programi. V tem okviru Evropska unija podpira afriške države, zato da bodo tudi te lahko sprijemali begunce v boljših pogojih. Kot sem ravno kar povedal, pa bomo seveda izvajanje tega procesa pobliže spremljali. Hvala. Evharisto, bardzo dziękuję panu komisarzowi za... Najlepša hvala, gospod komisar. Hvala lepa da ste prišli za vaše izjavo. Sedaj pa ima besedo gospod Dela Vedova v imenu sveta. Izvolite. Grazie, presidente. Hvala, predsedujoči. Hvala vsem poslancem, ki so spregovorili. In predsedstvo je tudi hvaležno, da lahko se odzove na njihove pomisleke in skrbi v zvezi z izvajanjem kartumskega procesa. Želel bi se navezati na vprašanje, ki je bilo večkrat izpostavljeno in sicer cilji in nevarnosti ter človekove pravice. Kartumski proces je namenjen seveda razvoju tehničnega sodelovanja z državami v vzhodni Afriki in predvsem na afriškem rogu, kar je, kot je povedal že gospod komisar, um, sodelovanje, ki ni namenjeno potrjevanju režimov v teh državah. Gre za tehnično sodelovanje, ki se osredotoča na dve zadevi in sicer na trgovanje z ljudmi in na tihotapljenje z ljudmi. In jasno je, da si moramo prizadevati, kolikor je v naši moči, da preprečimo ta nevarna potovanja preko sredozemlja. Zato bi morala biti pri tem naša prednostna naloga delovanje na preprečevanju tega groznega trgovanja in tihotapljenja z ljudmi. To je naš cilj. In pri razvijanju sodelovanja, ki bi ga iz tega področja lahko razširili tudi na druga področja, pa bo Evropska unija seveda se zauzemala za polno spoštovanje človekovih pravic migrantov to je tudi bistvo evropske pris, politike priseljevanja. Zato ponavljam, da bo Evropska unija um, vzpostavljala stike z državami, s katerimi do sedaj ni bilo možno vzpostaviti dialoga in mogoče bo to imelo pozitiven učinek na te države glede na področju spoštovanja človekovih pravic. Še nekaj je treba poudariti. Uh, in sicer, da se stalno poudarja potreba po spoštovanju načel mednarodne zaščite. To je treba zagotoviti prosilcem za azil ter vsem ranljivim migrantom. Poleg tega se poudarja tudi potreba po zagotavljanju učinkovite zaščite za begunce ter za notranje um, begunce um, in vse to v skladu z mednarodnim pravom. Slišal sem to, da ste izrazili številne skrbi, v zvezi s katerimi predsedstvo sveta ni neobčutljivo, ampak ponavljam, kateri je glavni cilj in da je glavni cilj tukaj zagotavljanje pravic priseljencev. Po mnenju predsedstva gre tukaj za dobro in vredno pobudo, ki jo bo treba še naprej izvajati, seveda v skladu z določbami, ki so bile dogovorjene v Rimu. Ampak, če želimo zagotoviti uspeh te pobude in se izogniti nevarnostim, mislim, da je nujno računati tudi na podporo evropskih institucij ter vseh držav članic